vnesli v zapisnik in upoštevali bomo vse tiste, ki so v rezoluciji omenjeni. S tem zaključujemo sejo Evropskega parlamenta. Hvala.